Euh, chers collègues euh, merci de votre Dragi kolegi, hvala, da ste prišli danes in predlagam, da nadaljujemo s delom, pa čeprav je kar nekaj kolegov sporočilo, da se nam danes do povdne ne morejo pridružiti. Zato bomo kar začeli in dali besedo najprej kolegu Kelmelu, ki je naš poročevalec pri dveh pomembnih dosjejih, s katerima se ukvarja odbor Libe in sicer interoperabilnost med informacijskimi sistemi EU in sicer eh, na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, pa tudi interoperabilnost na področju upravljanja meja in vizumov. Eh, tako da gre za dva informacijska sistema in na njuno interoperabilnost na dveh področjih ki sem ju omenil. Tako da, gospod Kölmel, kar izvolite besedo. Hvala lepa, predsedojoči. Da, res je. Bistveno ste že povedali, da bi kar končal. No, vseeno pa bi kolegom rad podal še nekaj podrobnosti. Res. Gre tako za modernizacijo IT opreme, kot tudi za dopolnitev vsi, ki se spoznate vse malo na to področje, veste, da je v bistvu tako, da začnemo nekje s projekti IT, ker ima nekdo prvinoma dobro idejo, potem pa se razvijajo rešitve za določena področja. Druge imamo potem drugačne zahteve spet, ima kdo kakšno dobro zamisel in potem imamo ločene rešitve, dobre projekte, ki pa ne komunicirajo med sabo, niso povezani med sabo. Manjkajo torej umestniki, da bi posamezne rešitve lahko povezali med sabo. Kar se tiče osebnih podatkov, smo pred posebnimi izzivi. Osebni podatki morajo biti zelo varno shranjeni. Z njimi moramo ravnati zelo previdno in zagotoviti visok varnostni nivo. Zato je komisija sedaj podala predlog, da bi iz različnih informacijskih sistemov ustvarili celovit, en, enoten sistem, ki bo pravno in tehnično še vedno ločen, točno zaradi teh standardov varnosti podatkov, da ne bomo imeli tako imenovanega steklenega državljana to bi bilo iz tehničnega in stroškovnega vidika optimalno, ampak bi to vodilo do tega, da bi potem nekje imeli vse podatke, česar pa ne moremo dovoliti oziroma mm, si ne želimo dovoliti zaradi standardov varstva podatkov. Komisija gre točno v pravo smer. Še vedno bomo imeli visoko raven zaščite podatkov občutljive podatke smo ločili. Sedaj pa bomo prek teh umestnikov podatkovne baze lahko združevali, da jih bomo lahko potem tudi v praksi ustrezno uporabljali. Zato gre tukaj torej za to, da bi strukturo informacijskih sistemov v EU bolje povezali. Vse skupaj se potem um, to imenuje interoperabilnost. To želimo uveljaviti za različna področja. Še prav posebno gre torej za šengenski informacijski sistem, sistem Eurodac, vizumski informacijski sistem in poleg tega še za tri dodatne sisteme, sistem za stop in izstop, EES se to imenuje skratico, potem sistem za potovanja in odobritve ETIAS in Evropski sistem kazenskega registra za tretje države. Ekeris, o tem smo pred nekaj meseci tudi že govorili. Da bi vse skupaj združili, si želimo spostaviti Evropski iskalni portal. Enovita storitev za primerjavo biometričnih podatkov, skupni hranilnik za podatke ugotavljene identitete in tudi za večkratne identitete. Vse to je potrebno, zato da bi preprečili da bi osebe z več imeni, s pseudonimi ali tudi z dovajanjem lažnih imen v podatkovnih bankah bili zajeti, potem pa varnostni organi pri primerjavi ne bi bili sposobni, ne bi mogli dobiti ustreznega zadetka. Strokovnjaki so razvili sisteme, kako bi to lahko vsaj izboljšali. če kdo dvomi, moramo to nekako sprejeti, ker pač gre za tehnične podrobnosti, ki jih sam ne morem preveriti. In mislim, da to tudi ni potrebno, kajti to ne zveni zgolj logično, mislim, da tudi je logično. O varstvu podatkov sem kar nekaj že povedal, o to se ne bom poglabljal. Gre torej za to, da tako na ravni EU, naprimer podatkovne baze Interpola in Europola, lahko povežemo istočasno, pa si želimo, da tudi vse, kar je na voljo nacionalno, tudi zajamemo to in lahko prikličemo. Konkretno to pomeni za naš proračun. Vzpostavitev teh štirih elementov za interoperabilnost in centralnega sistema. Zato moramo tudi razširiti podatke in izvesti aktualizacijo mestnikov. Prav tako moramo išolati ustrezno osebje. Od 2019 do 2027, 9 let imamo na voljo, 424 milijonov evrov ocenujemo, da bo to. To je okrog 50 milijonov evrov na leto. stroški pa bodo takšni. 225 milijonov za Euliso, potem 136 milijonov za spremembe v državah članicah, 49 milijonov za Europol in modernizacijo njihovih informacijskih sistemov, 5 milijonov evrov za Frontex, 2 za CEPOL, to je za nadaljne izobraževanje in usposabljanje, in malo manj kot 8 milijonov evrov za GD Home. Torej skupno teh 424 milijonov evrov, ki jih bomo namenili temu. In če si pogledamo svežen EOLISO, največji svežen z 225 milijoni, če si to bolj podrobno ogledamo, potem je to razdeljeno v 68 milijonov za razvoj programov, 56 milijonov za vzdrževanje, migracija podatkov 25 milijonov evrov in 19 milijonov evrov za modernizacijo in prilagoditev ekrisa. Kot sem dejal, finančno je to velik projekt, vendar pa sem pripričan, da je to dobra investicija, to je naložba, ki bo znatno izboljšala varnost v Evropi istočasno pa zagotavljala visoko raven varstva podatkov. Tako da sem pripričan, da bomo tu storili točno to, kar pričakujejo državljani od nas. Namreč, da bomo varnostnim organom dali na voljo ustrezna urodja, da bodo lahko učinkovito upravljali svoje delo. Še prav posebno potrebno pa je, z mojega vidika, da tako komisija, kot tudi vse agencije, ki bodo izvajale te projekte, pokažejo kar največjo stroškovno učinkovitost. To pomeni, da se moramo, zana, moramo zanesti na to oceno stroškov. Ne sme se zgoditi, da bi potem tekom projekta ugotovili, da načrtovani stroški ne zadoščajo. In še nekaj je zelo pomembno. Prav tako moramo imeti visoko preglednost, kar se tiče stroškov. Uvodoma sem že omenil, Govorimo o veliko tehničnih podrobnostih. Če niste strokovnjak, če se ne ukvarjate s tem mesece in mesece, potem morate enostavno verjeti strokovnjakom. Ampak pri izvajanju ukrepov pa moramo zagotoviti, da pri oddaji projektov, pri vseh razpisih dejansko imamo dovolj primerljivih ponudb, tako da bomo dovolj učinkoviti za porabljena sredstva. Torej, konec koncev lahko priporočim, da kot odbor za proračun te ukrepe podpremo. Hvala. Euh, euh, Najlepša hvala, gospod Kölmel. Zdaj bom pa dal besedo poročevalcem v senci iz različnih skupin. Za skupino ELS je to gospod Fernandeš, ki nadomešča gospoda Lamasurja, ki se je opravičil. Hvala, gospod predsednik. Poskušal bom torej nadomeščati našega kolego Lamasurja, čeprav gotovo nisem na njegovi ravni, ampak bom vsaj poskušal. Uh, Gospod Lamasur eh, se opravičuje, ker ne more biti danes tukaj, tako da bi se sam zahvalil za kakovostno delo, ki ga je upravil. Glede teh vprašanj pa gospod Lamasur meni, da je to eh, pomemben izziv za varnost Unije ter za upravljanje njenih meja in migracij. Eh, kot poročevalec. Alain Lamassur uh, eh, pozdravlja predloge Evropske komisije. Kar se pa tiče višine sredstev, ki se predlagajo za ta namen, meni, da so sredstva eh, preniska glede na rezultate, ki eh, jih pričakujemo. Proračunski organ bi moral uh, biti seznanjen z delovanjem in uh, razvijanjem novih uh, orodij. Hvala. Hvala, dragi kolega. Zdaj pa dajem besedo gospe uh, Eider Gardia Sabal. Na mesto gospeta Pardel. Hvala lepa. Ja, vsi smo tukaj namestniki, namestnikov ali kogarkoli že. Torej, kakorkoli, eh, hvala gospodu Kölmulu. Nas pogosto zavede, eh, da razpravljamo o drugih vidikih. Zato sem zadovoljna, da smo se tu osredotočili na proračunskega. Imamo pa vprašanje. Mogoče nam, nam lahko odgovorite, če ne gospod Kolmen, posaj komisija in sicer, da se bo to krilo iz eh, trenutnega programa ISF, torej eh, sklada za notranjo varnost, ki menda eh, ima na voljo dovolj sredstev. Tako da bi želela, da če lahko to nekoliko obrazložite, eh, odkot. Hm, mm, ta zadostna višina sredstev. Sej nič nimamo proti temu, to je seveda v redu eh, in to je tudi v skladu s konceptom tega programa, torej če sredstva so, je pravilno, da se program iz njih financira, ampak eh, dobro bi bilo pa dobiti o tem kaj več informacij. No, na to pa še glede konkretnih predlogov sprememb gospoda Kölmela si jih bomo ogledali um, do, dobri se nam zdijo predlogi, da se skrajšajo roki za pripravo poročil. Uh, čeprav v nekaterih primerjih mogoče šest mesečna poročila na mesto letnih, uh, je to preuranjeno govoriti, če bo to res možno. Hvala. Hvala lepa, Eder. No, če mi kolegi dovolijo, sam sem poročevalec v senci skupine Alde na to temo. Glede na to, da sem član te skupine, bom to povedal. Torej, eh, hvala reali proračunskega vidika v tem poročilu, ki je strateško zelo velikega pomena. Trenutno pač imamo ta dva sistema, ki sta centralizirana, ki pa nista sploh povezana med seboj. E, imamo sistem za meje in e, vizume, pa sistem za sodelovanje na policijava informacij in obdelava teh podatkov, e, gotovo na nižji ravni, kot bi bilo potrebno glede na področje, e, na katero se nanašajo. E, želel bi pa še povedati in sicer, finančni zahtev dobro informirani, predvidevajo, da novi elementi teh inter, interoperabilnih sistemov um, um, menda um, so takšni, da si države članice želijo strukture, ki bodo uporabljale te sisteme, zato da se bo zagotovilo, da so vsi um, primerljive kakovosti. Tako to sta dve pripombi, sicer pa podpiramo poročilo gospoda Kölmela. Eh, vprašanje je postavila komisiji gospa Guardia Sabal, tako da prosim podpredsedujoči. Uh, Naj začnem zahvalo poročevalcu za podporo, ki ga da predlogu komisije. To je zelo pomembno za nas, prav tako pomembno za komisijo. Projekti morajo biti izvedeni stroškovno učinkovito. Kar se tiče vprašanj gospe Gvardija Zabal, morda samo toliko. Res je, globalni 2020 za ta finančni okvir pa so omejene na 32 milijonov, manj kot 10 odstotkov celote. To dovoljuje torej komisiji, da lahko 2020 za ta finančni okvir pa so omejene na 32 milijonov, manj kot 10 odstotkov celote. To dovoljuje torej komisiji, da lahko poda oceno, da bomo teh 32 milijonov lahko pokrili iz obstoječe uvojnice ESF. Oziroma ISF, oprostite. Potem pa pogosto sporočanja, gospod Gardezobal, da komisija se strinja z vami, in bi rada spomnila, da je uredba glede sistema vstop in stop stopila v veljavo konec prejšnjega leta. V tej uredbi, končni različici, ki je bila sprejeta, je Evropski parlament že povečal obveznosti parlament za dostne, tudi za interoperabilnost, o kateri govorimo danes. Torej, kar se tiče komisije, predlogi sprememb se zdi, menimo, da je projekt interoperabilnosti manj tvegan kot sam projekt stop in stop. Tako da prosimo, da ne bi vključevali dodatnih obvez poročanja, poleg tistih, ki jih je komisija že predlagala. Hvala lepa. Uh, merci, Hvala lepa, gospod Irel. V odboru smo si zabeležili uh, to, kar ste povedali. Zdaj pa dajem besedo kolegu Howardu. You, uh, Hvala lepa. Čisto na kratko. Med operabilnost pri informacijskih tehnologijah, ki se mi zdi smiselno, Zdaj pa bi rad vprašal predstavnika komisije. Devet let bi nam trebalo ta projekt. Na določen način to predstavlja tveganje, da se bodo določene tehnologije. Torej, me zanima, kakšna je ocena glede tega tveganja in potencijalne proračunske implikacije. Morda je to težko vprašanje, vendar pa sedaj še bolj natančno domnevam, da je ta sistem bistven za izvajanje mejnih postopkov, o katerih smo govorili. In še kakšne vravavke. Ne vem, ali želi komisija morda uh, še kaj dodati. Ja, hvala, gospod Depre. Za to vprašanje bom. Hvala lepa proračun se izračunava čez 9 let, prek 9 let, da bi torej dali celoten pregled na tem projektom. Ampak kar se razvojnega obdobja tiče, pa je projekt veliko krajši. Če si ogledamo, dali celoten pregled na tem projektom. Ampak kar se razvojnega obdobja tiče, pa je projekt veliko krajši. Če si ogledamo, finančno strukturo na strani 82 lahko vidimo pregled različnih komponent, tudi stroške vzdrževanja. Da, prav imate. Dali ste, da se bo tehnologija razvijala v tem času. To je seveda jasno za take projekte. Nihče ne more povedati, kako se bo vse to, sistem se je to tudi zgodilo, pa je informacijski sistem se razvil v okviru časovnega razpreda in tudi v okviru proračuna. Torej, uporabljamo najboljše. Najlepša hvala, gospod Howard. Želite še kaj dodati? Ne. V redu. Dobro, nišče drug ni prosil za besedo, zato dobi besedo ponovno poročevalec kolega Kölmel. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala lepa vsem kolegom. Glo globalizaciji. Naš poročevalec je podpredsednik. Kar se tiče um, uporabe uh, Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji za Air France je naš poročevalec naklonjen uporabi sredstev iz tega sklada za uh, napovedani cilj. Sklad je bil namreč vzpostavljen pred kakšnimi desetimi leti in je uh, zato že bil uporabljen s pridom za veliko število ljudi, ki so ostali brez zaposlitve. Eh, poročevalec um, želi spomno in upamo, da se bo ta situacija lahko razrešila s pomočjo te nove uredbe. Je pa tudi res, da mora Air France uh, prevzeti notranjo odgovornost in vzpostaviti socialni dialog s svojimi delavci, do česar do zdaj ni prišlo, vsaj ne v takšni meri, v kakršni bi bilo treba. In zato moramo biti zelo pozorni na posledice, ki jih to lahko povzroči uh, v tej državi zaradi uh, izgube sredstvom sklada za pregreditev globalizaciji. In tukaj lahko vidimo, da s tem skladom priložnosti bo, ko bomo lahko rekli, bomo pa kaj prispevali za delavce za ravni EU. Seveda si ne želimo, da bi bili sposobni, da je ne na ravni EU. In tam imamo tudi pregled. Sicer bomo storili točno to, kar nam upravičeno očitajo državljani, da smo zelo nepregledni. Veliko različnih lončkov imamo, iz katerih financiramo stvari in tega si državljani ne želijo. Ah, ah. Hvala, gospod Krmel, gospod Fernandez. Hvala, gospod predsedujoči. No, treba je razložiti, da so uh, odpuščeni delavci, odpuščeni delavci. Ta sklad ni namenjen gospodarskim družbam in to je treba poudarjati. Če menimo, da je namenjen pomoči eh, gospodarskim družbam, bi lahko razumel argumente proti, vendar pa ta sklad ni namenjen njim. Uh, In nekdo, ki je delovno mesto izgubil, je pač odpuščena oseba in pri tem nima nobene veze, ali ga je odpustilo javno ali zasebno podjetje eh, ali kdorkoli že. Dejstvo je, da je delo ta oseba izgubila in izguba teh delovnih mest je povezana z globalizacijo. Mi imamo sklad, ki je namenjen pomoči osebam, eh, ki so izgubile delovno mesto, da najdejo novo delovno mesto. To je cilj, namen tega sklada. In zaradi tega tudi podpiramo, da se sredstva iz tega sklada uporabljajo za pomoč evropskim državljanom, ki so delo izgubili. Lahko smo sicer proti pravilom, ki so bila sprijeta, ampak pravila, ki so bila sprijeta, se spoštujajo in ta sklad lahko, če se upoštevajo pravila, eh, vendarle predstavlja pomoč za odpuščene delavce. Hvala lepa, gospa kolegica Gresle, izvolite. Hvala lepa. Ta predlog se mi zdi čuden. Žal mi je, ker je to že drugi predlog iz tega podjetja. Gre za državno podjetje. 16 odstotkov delnic je še vedno francoskih. Kaj bomo pa še vse financirali? Mislim, da moramo Air France opogumiti. Točno to podpiramo napake menedžmenta. To se mi zdi zelo prišljivo. Hvala. Euh, s'il vous plaît, s'il vous plaît, <laughs> je passe la parole à notre collègue, M. Kölmel. Hvala, besedo dajem sedaj, če to želi. Hvala lepa. Še enkrat čisto na kratko, kolega Fernandeš. To, ko pravi, da gre za brezposelne, ne pa za podjetje, to je formalno gledano res. Ampak v svojem prispevku tega sploh nisem mislim, mislim, da bi to moralo biti jasno. Žal imamo v celotni EU stopno brezposobnosti 7 odstotkov. In določena pravila imamo. Ampak ta pravila se nanašajo na zelo malo teh vseh brezposobnih potem če bi dos, bili dosledni, bi morali to storiti potem za vse, za vse brezposobne, kar počnemo tukaj iz EGF za Air France. In to pomeni, da bi imeli potem zarovanje za brezposobnost na ravni EU. In potem smo v Uniji transferjev. In to je sicer malenkost, ampak to kaže, v katero smer bi lahko šli. Kar se tiče preglednosti, moramo to jasno povedati. Če obstajajo poslanci, stranke, poslanske skupine, ki si želijo takega zavarovanja, potem je to v redu. Naj to povedo, naslednje leto bomo imeli volitve in potem bodo nekateri seveda rekli, to si želimo in se bodo voljivci lahko odločali. Kot dopolnilo k temu, kar smo delali včeraj, ko smo se pogovarjali o financiranju, morda to zveni zelo moderno in solidarno, ko rečem, da ne razlikujemo več med neto plačnicami in neto prejemnicami, ampak dejansko ta razlika obstaja. Lahko rečete karkoli želite, kdor si ne. Sedujoči, moram reči, da sem zelo presenečena, da slišim takšne komentarje. Ne vem, ali. Eh, poslovnik za sklad za prilagoditev globalizaciji v Nemščini pomeni kaj drugega, ampak tukaj nikoli nismo govorili o eh, pomoči gospodarskim. Evropska unija že pomaga odpuščenim delovcem, da mm, si poiščejo mm, usposabljanje oziroma izobraževanje, ki jim bo omogočilo, da se ponovno vključitev na trg dela. To pač nasplošno, ampak ta sklad za prilagoditev globalizacije namenjen eh, temu, da se v določenih gospodarskih družbah eh, povzroči še večji, močnejši učinek. In uh, zato smo socialisti na to vprašanje zelo občutljivi. O tem namreč govorimo že zelo veliko časa in tudi v tej razpravi je to tema, s katero se ukvarjamo. Trvitvi nadomestil za presposobnost na evropski ravni. Gospod Fernandeš, uh, eh, nobenega problema nimam, kar se tiče uporabe tega sklada. In če si pogledam ta sklad in njegovo izvrševanje, lahko povem, da se sklad uporablja v bistvu predvsem v uh, severnih državah uh, Evropske unije in tudi nobenih uh, težav nimam pri tem, ko zagovarjam, da bi morale vse države uporabiti sredstva iz tega sklada. Nemčija jih je uporabila že veliko krat, tudi Belgija, tudi Finska večkrat. Razumem, da ste proti uporabi tega sklada in to lahko tudi poveste, ampak povejte to tudi Nemcem, tistim, ki so že uh, dobili sredstva iz tega sklada. Naj vedo, da ste proti uporabi sredstev iz tega sklada, zato da se z njimi pomaga ljudem, ki so bili odpuščeni. Ta sklad ni namenjen podjetjem, ta sklad je za ljudi, za posameznike, za tiste, ki so delo izgubili in ki jim je treba pomagati, zato da bodo do zaposlitve spet prišli. To je cilj tega sklada. Ne gre za pomoč podjetjem in uh, to je ta zmeda, ki se tukaj večkrat pojavlja in ponavlja. Hvala, gospa Gresle. Ampak naj povem nekaj. Sklad za prilagoditev globalizaciji. Glede tega boste v kratkem, logič, nismo daleč od volilne kampanje in med kampanjo boste imeli možnost, da boste pred vašo javnostjo vse vaše tega zahtevka francoskih organov pri, um, ta zahtevek eh, francoskih organov pri Evropski komisiji za uporabo teh sredstev. Ne, v redu. Dobro, sicer pa bomo razpravo o tem razvijali, kot boste želeli med volilno kampanjo. Pardon. 18 avril, c'est pas possible. C'est pas possible le 18 avril. 18. <laughs> maj. 18. maj ob 12. je rok. Zdaj pa k naslednjemu poročilu naš kolega Muresan eh, bo podal 118. So, uh... Hvala lepa, predsedujoči. Spoštovani kolegi, kot veste, je ta predlog spremembe proračuna tisti 18 in iz tega vidika je to precej uh, samodejna uh, naloga našega parlamenta. 555 eh, milijonov evrov preseška je bilo lani in to vključujemo v letošnji proračun. In to skladno. Moramo upoštevati eh, celotno podobo in tudi dejstvo, da lani, ko smo videli, da je bila implementacija proračuna precejšnje razočaranje, je komisija predlagala prilagoditveni eh, proračun glede na to, da smo lani skoraj v celoti izvršili proračun, da je prišlo do presežka 555 milijonov evrov, moramo eh, to globalno podobo tudi imeti v mislih. In eh, ta presežek želeli eh, in precejšen del denarja zlasti v 1B ni prišel do koristnikov in zato je to letos še toliko pomembnejše in mislim, da bomo imeli priložnost na naslednji, ob naslednji točki ob tem še razpravljališče parlamenta, ki pravi, da Poleg teh presežkov, ki jih vključujemo v eh, evropski proračun, bi moral evropski proračun eh, tudi eh, koristiti in ponovno uporabiti kakršnekoli dohodke, ki izhajajo iz kazni zaradi. Um, zamud eh, pri eh, plačilih eh, prispevkov držav članic. To je bilo za nas vedno zelo pomembno in s tem povezano je še nekaj in to tudi vključujem v svoje poročilo in sicer, da potrebujemo posebno rezervo v proračunu in v to eh, bomo vključili nepredvidene vire prihodkov in eh, to rezervo lahko uporabimo potem za nepredvidene izdatke. Tudi kot um, navaden državljan vem, da moram uh, vsak mesec dati nekaj denarja na stran, v primeru, da bo prišlo do uh, nepredvidenih uh, izdatkov. In te lahko plačam samo, če uh, bom imel uh, za to um, rezervo. Medtem ko proračun pa nam ne omogoča takšnih uh, prihrankov. Če imamo nepredviden vir dohodkov, bi želeli, da se nam omogoči, da ta denar prihranimo, zato da lahko s temi sredstvi na to plačujemo eh, nepredvidene izdatke. Teh je bilo kar precej v zadnjem proračunskem obdobju, naprimer eh, izdatki povezani s terorizmom, z migracijami, s Eh, pomočjo Turčiji eh, in tako dalje. Prav tako eh, smo imeli tudi EFSI, podaljšanje EFSI-ja. Svet in komisija sta tu predlagali kar predsej nepredvidenih dodatnih izdatkov in za plačilo teh izdatkov lahko uporabimo nepredvidene dohodke. To je vse, kar sem želel povedati z moje strani. To so politične pripombe, ki so pomembne za to hišo in ki nam bodo pomagale pri realizaciji proračuna v prihodnosti. Kot rečeno, to je precej avtomatično, da se presežek vključi poročilo je. Uh, pripravljeno. Eh, rok za vlogo amandmajo je 31. maj ob 12. Eh, eh, in glasovali bomo 18. in 19. junija. Hvala besede gospodu Fernandezu, temveč kar takoj gospe Guardiat Moresan. Dve točki sta pomembni. To je presežek, ki ni ne vem kako visok in do tega presežka je prišlo tudi zaradi popravkov tekom proračunskega leta. Je treba tudi letos povedati, da bi bilo resnično dobro takšno rezervo predvideti, kot je povedal gospod Murešan, če imamo dohodke, ki so nepredvideni, ki prihajajo iz kazni ali drugih glob, potem bi bilo uh, velikih, imam eh, naprimer uh, eh, izdatke, ki jih predstavlja inštrument za Turčjo. Uh, svet uh, si prizadeva uh, za uh, to in če bi imeli takšne, takšno rezervo, potem bi bilo veliko lažje priti do. Sam nekaj povedal, kaj ti tudi sam delam to temo. Uh, strinjam se z gospodom Murešanom, ne bom uh, ponavljal tega, kar je že sam povedal in kar je povedala gospa Gardija Zabal. Povsem se strinjam z njegovim poročilom. Točka tri, ko je treba vključiti uh, prihodke iz glob in kazni. Zato se prizadevamo že več eh, let in lahko obžalujem samo to, da predlog komisije v zvezi z novimi dohodki ne uh, ni vključena o novem večletnem finančnem okviru. Gospod Murešan je dal že rok za vlogo amandmajo 31. maj ob 12. Nadaljujemo z naslednjo točko. Predsednik eh, Artui je poslal dopis gospe, eh, ker vsake tri mesece prijel um, vse uh, podatke o um, avtonomnih transferjih komisije, različnih oblik kreditev. Prejeli smo tudi podatke o koncu leta 2017. Verjetno bi bilo koristno slišati tudi nekaj o eh, začetku proračunskega leta 2018. Dajem besedo gospodu Muresanu, oziroma najprej komisiji. Ja, najprej bi uh, opozoril na nov uh, format uh, o uh, tedenskem poročilu o realizaciji, na to uh, splošen pregled realizacije proračuna in na to tudi m, mm, bolj specifično o realizaciji kohezijskega dela proračuna. in na to tudi več podatkov o teh avtonomnih eh, transferjih eh, in pa tudi eh, to, kar je zahteval vaš odbor v zvezi z vezami za Jemen in za Sirijo in pa tudi v zvezi z situacijo glede realizacija instrumenta za Turčijo. Naj, najprej opozorim ta odbor na novo prezentacijo tedenskega poročila o realizaciji ki, za katerega upam, da eh, vam sedaj omogoča eh, hitrejši eh, in preprostejši dostop do informacij o tem, kako se proračun realizira. Sedaj smo agregirali informacije na ravni programov, kar je politično bolj preprosto in bolj razumljivo za poslance, člane tega odbora. Glede avtonomnih transferjev komisije naj povem, da uh, smo v tem poročilu sedaj uh, vključili uh, dve uh, kategoriji proračunskih uh, transferjev in pa avtonomnih transferjev in tako lahko vidite, uh, če je komisija karkoli uh, prenesla uh, Eh, med programi oziroma znotraj programov. Upam, da boste to cenili in upam, da bo to za vas tudi koristno pri eh, tem, ko boste spremljali, kaj se dogaja pri realizaciji proračuna. Glede splošne realizacije proračuna. Glede obveznosti imamo um, 81 odstotkov ta hip. Lani v bistvem času smo bili na 76 eh, odstotkih. Eh, ti eh, odstotki so zelo visoki, kar je logično, zato ker uh, uh, kohezija in pa kmetijstvo sta uh, skoraj že v celoti realizirana in ker to predstavlja največji del proračuna, je to tudi posebno logično. Glede plačil. Danes smo eh, na eh, ravni realizacije 41 odstotkov in v primerjavi z lanskim letom ob istem času smo bili na 36 eh, odstotkih, torej malce Višjo stopno realizacije imamo letos eh, kot eh, lani, ampak še vedno smo šele v začetku proračunskega leta in zato je še preuranjeno, da bi v tem hipu prihali do kakršnikoli dokončnih eh, zaključkov. Kar se tiče situacije na koheziji, torej pri plačilih, naj, najprej potrdim, da ta normalni backlog, eh, do katerega je prišlo konca leta 2017. Eh, to je šlo za 2,5 ali 3 milijarde. To je bilo tako izplačano januarja. In ta hip je situacija takšna, da imamo proračun 47 eh, milijard za plačila za kohezijo in ta hip smo realizirali 7,5 milijard, to predstavlja približno 16-17 odstotkov celotnega zneska. Novi zahtevki za plačila, ki eh, so jih države članice prejele v prvih štirih mesecih tega leta, to predstavlja 5,5 milijard. In tudi eh, te številke, ki se zdijo eh, nizke glede na celoten obseg proračuna, te nas ne smedo voditi v mm, preuranjene zaključke. Države eh, članice namreč predvidevajo precejšen backloading do konca leta. približno polovica ali več kot polovica vseh zahtevkov za plačila eh, države prejmejo šele eh, meseca novembra ali celo decembra. Ti zahtevki za plačila v obsegu 5,5 milijard eh, so bili že izplačani oziroma so v postopku izplačila. Zaradi tega tako imenovanega backloadinga ne bomo mogli uh, priti do nobenih smiselnih zaključkov glede implementacije kohezije do eh, konca julija, ko bomo prejeli ažurirani napovedi držav članic eh, in eh, takrat bomo lahko videli, ali države članice ustrajajo pri prejšnjih napovedih za 2018 ali bodo te napovedi prilagodile na vzgor ali na vzdolj glede naslednje točke, avtonomni transferi komisije, pri obveznostih eh, naj vas eh, opozorim na dvoje. Pri koheziji imamo transfer 45 eh, milijonov med kategorijami regij in to je avtomatična posledica preprogramiranja na ravni držav članic tako so bila nekatera sredstva prenešena eh, med kategorijami regij in komisija se mora temu prilagoditi na proračunski ravni. Eh, na to v poglavju 3 smo 8 milijonov prenesli iz eh, sklada ESF v Europol, kajti Europol je potreboval dodatno financiranje za dekriptiranje, za razvoj uh, eh, ITEA in uh, prav tako je bilo treba tudi um, dati Europolu dodatna sredstva za financiranje um, začasnih uradnikov na žariščih. Glede transferjev za plačila, uh, to sem že večkrat pojasnil, teh je kar precej, ampak eh, večina teh eh, transferjev se izvaja znotraj proračunskih vrstic istega programa, kar pomeni, da to ni tako zelo pomembno za člane tega odbora. Kar se tiče plačil in prenosov med programi, to je zaenkrat zelo omejeno in to boste tudi videli v poročilu te vsote so zelo omejene, gre za milijon, pol milijona, dva milijona, zelo omejene vsote. Nič takega, kar bi bilo smiselno, da vam danes eh, podrobno opisujem. Glede zavez komisije za Sirijo in Jemen, eh, tu odgovarjam na Eh, specifično eh, zahtevo enega od kolegov. Glede Sirije smo posredovali pisne informacije sekretarjatu tega odbora s podrobnosti v, podrobnosti v zvezi s to zavezo, do katere je prišlo na konferenci eh, prejšnji mesec, 23. 24. aprila. Kot je veljalo to za prejšnje leta, je komisija Eh, v imenu Evropske unije se zavezala, da bo eh, plačala 560 milijonov evrov, tako kot eh, lani in za predlog proračuna 2019, ki ga bo komisija predlagala prihodnjo sredo, bomo zopet predlagali isto vsoto z isto mešanico preprogramiranja in pa novih sredstev komisija se mora še odločiti, ampak eh, tako stvari vidimo. Glede jemna, tu smo imeli prejšnji mesec 3. aprila konferenco Združenih narodov, eh, so gostiteljici sta bili Švica in Švedska. Prišlo je do o, eh, zaveze 2 milijardi dolarjev in od tega je komisija uh, prispevala 107,5 milijonov in sicer 37 milijonov za humanitarno pomoč in to ustreza eh, prvotnim sredstvom za Jemen znotraj humanitarnega instrumenta. Na to smo uh, Eh, sprejeli eh, tudi eh, transfer za dodatna sredstva za Jemen v okviru urgentne pomoči. To še ni bil del te zaveze v začetku aprila, ampak ta dodatna sredstva bomo tudi predvideli za Jemen. Torej 37 milijonov za humanitarno pomoč, na to 66 milijonov za DCI, za razvojno pomoč torej, in pa 5 milijonov za instrumente milijonov za DCI, za razvojno pomoč torej, in pa 5 milijonov za instrumente za stabilnost in mir. In tako pridemo do 107,5 milijonov. Na to, eh, glede instrumenta za begunce v Turčiji, tu eh, se vam bo verjetno zdelo zanimivo naslednje. 28 držav članic eh, je tik na tem, da sklene sporazum glede tega, da morajo biti bilateralni prispevki držav članic eno milijardo ena država članica je eh, čaka na novo vlado in eh, zaenkrat čakamo še na formalno eh, privoljenje te države članice, ampak tik na tem smo, da pridemo do tega dogovora. Kar se nas tiče, kar se tiče sveta, to pomeni, da mora preostali znesek 2 milijard priti iz proračuna Evropske unije na to še eh, glede osnutkov proračuna, eh, ki ga predvideva komisija, torej poleg tega osnutka za 2019 eh, prihodni. Um, Prihodno sredo bo komisija pripravila tudi prilagoditev proračuna številka 3 za 2018. Tu bo šlo za del eh, treh milijard, eh, ki se nanaša na leto 2018 in na to 31. Eh, maja bo komisija sprejela tudi prilagoditveni proračun 4, ki vključuje nekaj predlogov v zvezi z Evropskim solidarnostnim skladom in to se nanaša zlasti na poplave v Latviji, v Litvi in na Polskem. In uh, naslednji uh, prilagolitveni proračun uh, bo zlasti mm, namenjen um, lastnim verom in to bo prilagoditveni proračun 5 uh, in tu še nimam nobenih podrobnosti. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo našemu splošnemu poročevalcu, gospodu Muresanu. Uh, Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči, hvala lepa, eh, da ste se nam pridružili. To je delo, ki ga moramo opraviti. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči, hvala lepa, da ste se nam pridružili. To je delo, ki ga moramo opraviti skupaj vsakič, ko gre za realizacijo proračuna. In mi smo to predlagali v predlogu začetek leta, da redno izmenjujemo mnenja in na ta način lahko tudi preprečimo, da bi prišlo do razočaran pri realizaciji.